naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Steinruck, program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije. Poročevalko, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti vsem poročevalcem v Senci za zelo dobro in intenzivno sodelovanje že od samega začetka. Prepričana sem, da smo iz predloga komisije naredili dober predlog, prispevali smo k temu, da bomo dosegli dobro stališče tudi v trialogu. Zahvaljujem se komisiji ter ciprskemu in irskemu predsedovanju. Vsi smo trdo delali, veliko smo razpravljali, uroče smo se pogajali, ampak eh, mislim, da so kompromisi, ki smo jih dosegli, dobri. O čem govori program? Program sestavlja trije samostojne programe. Program Progress podpira razvoj in usklajevanje politike Evropske unije na področju zaposlovanja, socialne varnosti in socialnega vključevanja. Drugi program je EURES. Naloga mreže EURES so informacije, svetovanje ter informacije zagotavljanje informacij za mobilne delavce, pa tudi za delodajalce. Seveda pa zagotavlja tudi informacije za vse delavce, ki iščejo informacije. Tretji program so mikrofinance, to omogoča zagotavljanje mikrokreditov skupinam, ki so v položaju, ko potrebujejo pomoč to so mikropodjetja, pa tudi posamezniki. Tudi socialna podjetja bodo lahko dobila mikrokredite. Izhodišče je bilo takšno, da smo se vsi vprašali, kaj želi komisija doseči s tem, da združuje tri ločene programe. Na začetku smo imeli zelo veliko vprašanj, tudi v zvezi z povezavo med tremi programi prav tako ni bilo vključenega, naprimer, boja proti revščini, niso bile vključene druge teme, prav tako pa ni bilo skupnega okvira za te programe. Sedaj imamo nov program z novim nazivom, ki se imenuje program za socialne spremembe in zaposlovanje, boji, bori se za reševanje revščine ter boj proti brezposobnosti, jasno smo določili prednostne naloge v okviru treh podprogramov, poleg tega pa smo določili tudi obvezujoč odstotek sredstev. Progres, naprimer, dobi 50 odstotkov, 50 odstotkov mora nameniti za boj proti revščini in socialno vključenost. Kar zadeva financiranje čezmenih partnerstv v okviru Euresa. Tukaj smo imeli nekaj sporov, mobilni delodajalci in delojemalci na obmejnih regijah naj bi dobili finančna sredstva le iz socialnega sklada. Po našem mnenju bi to bila napaka, to bi ogrozilo čezmena partnerstva v prihodnosti ali vsaj zelo postavilo v negotovo luč, določeni projekti pa bi lahko celo propadli. Uspelo nam je, čezmejna partnerstva bodo še vedno dobila finančne sredstva v okviru programa Progress in tudi delodajalci in delojemalci z zelo različnimi dvostranskimi dogovori med državami članicami bodo dobili podporo, ki je ključno pomembna. Parlament je zagotovil enoten okvir, obstajali bodo programi dela za vse programe, ne samo za progres, kako je predlagala komisija. Če bo komisija želela spremeniti politične prednostne naloge, potem se bo morala najprej posvetovati s parlamentom. Sodelovala bo tudi z nevladnimi organizacijami in socialnimi partnerji. Oni so sodelovali pri tem, niso sicer dobili takšne vloge, kot bi si želeli, dobili pa so večjo vlogo kot prej. Če se pa nismo dosegli, odbor za zaposlovanje je predlagal četrti podprogram za boj proti brezposelnosti mladih. Dobili naj bi dodatna sredstva od sveta, izvajali bi projekte za boj proti brezposelnosti mladih po Evropski uniji. Svet je še enkrat pokazal, da so jih v bistvu samo prazne besede. Tukaj smo imeli še enkrat priložnost, da bi ustvarili program, ki bi ga lahko usklajevali na evropski ravni. To bi bilo pravo mesto za vseobsegajoči program za zagotavljanje zaposlenosti mladih, bil bi tudi zelo viden program. Vseeno sem z doseženimi kompromisi zadovoljna, mislim, da smo na vse zadnje zagotovili dobro zakonodajo, ki bo vsaj omilila težave v državah članicah. Hvala. Hvala lepa, gospa poročevalka za sklepne besede vam je ostala še minuta. V zvezi s to točko lahko se dam besedo dam gospodu komisarju Andorju. Uh, Gospod predsedujoči, poslanci in poslanke, najprej bi se rad zahvalil poročevalci, poročevalku, uh, predsedujoči odbora za zaposlovanje in pa vsem ostalim, ki so sodelovali pri tem. Institucije so dobro sodelovali in mislim, da smo dosegli skupni cilj. Ogromno je družbenih, demografskih in drugih sprememb, ki vplivajo na naše eh, delovne trge in takšna zakonodaja prihaja v naše roke v pravem času. Potrebujemo takšen instrument, zato da bi zagotovili vključujočo rast da bi ustvarjali delovna mesta in zato, da bi se borili proti neenakosti, proti revščini. Imamo proračun v višini 815 milijonov za 2013-2020. Podpiramo trud držav članic za eh, opredelitev in izvajanje socialnih reform. S tem bodo pridobili eh, regionalni, nacionalni in lokalni organi, pa tudi socialni partneri ter organizacije civilne družbe praktični projekti bodo tisti, ki bodo pokazali, če reforme delujejo, tisti programi, ki bodo delovali, pa bodo prenešeni drugam, tudi v sklopu eh, Evropskega socialnega sklada. Preizkušili, preizkusili bomo uh, zaposlovanje mladih, eh, vključevanje uh, obrobnih skupin in tako dalje. To so področja, s katerimi se bomo ukvarjali poskrbeli bomo za koherentnost politike in uporabili tudi instrumente, ki izhajajo iz drugih programov. Kot veste, eh, vključujemo tri eh, obstoječe programe Progress, EURES in pa eh, instrument za mikrofinanciranje Progress se bo po, eh, posvetil zaposlovanju mladih in to na področju zaposlovanja, socialnega vključevanja in zbiranja eh, podatkov, vzajemnega učenja in testiranja reform. Integracija eh, EURES-a bo omogočila nadgradnjo obstoječega programa. Pripravili bomo namenske eh, scheme za lažje um, izbiranje ustreznih poklicev, ki so najbolj potrebni. Poskrbeti moramo, da napolnimo tista delovna mesta, kjer obstaja pomankanje. Imamo še instrument za socialna podjetja, ki predstavlja temelje za podjetništvo. To je platforma za Eh, eksperimentiranje, ki jo lahko države članice uporabijo tudi s pomočjo Evropskega socialnega sklada. Skupaj s skladom za eh, najbolj ogrožene in skupaj s skladom za prilagoditev globalizacije. S tem zaključujemo svežen za to področje za obdobje 2014-2020. Hvala. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa govorniki v imenu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 cilj podpiranja mobilnosti po Evropi je dober, gre za iskanje delovnih mest, izmenjavo dobrih praks in boj proti socialni izključenosti. O tem se moramo še naprej veliko pogovarjati. Naše naloge niso preproste, preglednosti ni lahko doseči. Gre za veliko transakcij, v majhnih zneskih, ampak ljudje ta sredstva potrebujejo. Rad bi dopolnil poročevalko Steinruck. V našem odboru je le ena oseba glasovala proti. Madams. Hvala lepa. Gospa Čuber. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pod trenutnimi pogoji bi ta program res lahko bil zelo pomemben namerava spodbujati kakovostna delovna mesta. To so delovna mesta, kjer so zagotovljeni ustrezni pogoji dela, kjer se spoštujejo a, eh, določbe. Upamo, da bo prišlo do prostovoljne mobilnosti, ne pa do a, eh, prisilnih migracij, kar se pogosto dogaja ni veliko držav, ki bi lahko zaposlile te kvalificirane mlade. 30 odstotkov proračuna bi morali nameniti mikrokreditom. Mislim, da je nujno zagotoviti javne investicije v realno gospodarstvo, v eh, prav, pravi eh, produktivni razvoj. V številnih državah članicah se zapirajo eh, javna podjetja, javne inštance. Javne storitve morajo biti brezplačne. Hvala. Hvala, gospod Poreba. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Vsak peti državljan Evropske unije je na robu socialne izključenosti. Številni nimajo službe. Upam, da bomo z družitvijo teh treh programov, Progresa, Eurosa in eh, instrumenta za mikrofinanciranje, dejansko tista prava poteza, ki bo dobro vplivala na državljane in državljanke. Upam, da bomo s tem zagotovili stabilnost zaposlovanja. Veseli me, da je prednostna naloga obravnava mladih in njihov dostop do trgov. Tudi mikrofinanciranje je pomemben eh, instrument za boj proti socialni eh, izključenosti. MSP je predstavlja 90 odstotkov vseh podjetij, eh, zaposlujejo številne mlade zato jim je treba nameniti sredstva z naslova mikrofinanciranja. Pomembno je povdariti tudi ulogo eh, eh, lokalnih oblasti. Hvala lepa, sedaj pa govorniki v imenu skupin. Gospod Bolno bo začel. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki gospe Štajnruk, ki je poskrbela za dobro delo pri tem programu za obdobje 2014-2020. Veliko izzivov imamo pred sabo. Gre za to, da moramo vzpostaviti socialni eh, program, ki se posveča zaposlovanju delavcem. Obenem pa je treba poskrbeti za koordinacijo med državami članicami. V tem duhu je Evropski parlament eh, okrepil čezmejni element v Euresu. Spodbujamo lahko mobilnost delavcev in tistih, ki iščejo eh, delo. Podjetja lahko iščejo svoje delavce onkraj eh, meja in eh, najemajo tudi mlade. Drugi izziv je združiti tri obstoječe projekte v enem svežnju, brez da bi pri tem izgubili. Parlament je zagotovil koordinacijo upravljanja teh programov. Imamo tudi določen delež proračuna namenjen posameznim delom svežnja. Imamo tudi horizontalna sredstva in sodelovanje med tremi instrumenti. Nas eh, zadnji izziv pa je okrepitev možnosti za mikrofinanciranje. Te možnosti morajo biti na voljo tudi socialnim podjetjem. Sam se še posebej Eh, zanimam za to temo. Vsa podjetja morajo imeti dostop do teh možnosti. Upam, da bodo države članice in njihove vlade eh, dale vsem vsa ustrezna orodja za to, da se izvijemo iz gospodarske krize, da zagotovimo rast in novo delovno mesto. Hvala. Hvala, gospod Derden. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. O socialnih razsežnosti smo ta teden že veliko govorili in to me veseli. Ta program nam bo omogočil, da najdemo nove eh, inovativne socialne politike. Poročevalka Eh, Juta Steinruck je dobro delala, čestitam ji za eh, opravljeno delo. V tem svežnju smo združili tri obstoječe programe, imamo tudi jasno razdeljene prioritete financiranja. Odzvati se moramo na vedno večjo brezposobnost in revščino. Govoriti moramo o dostopu do mikrokreditov, mikrofinanciranja. Potrebujemo dodano vrednost, potrebujemo uh, učinek multiplikatorja. Eh, tako na ravni držav kot na evropski ravni. Izmenjati moramo najboljše prakse. To so tisti glavni elementi poročila Evropskega parlamenta. Hvala. Hvala. Rada bi čestitela poročevalki, ki je resnično verjela v ta program in se je prizadevala za iskanje učinkovitih, uh, smotrnih rešitev nažalost eh, nimamo toliko sredstev, kot smo jih eh, želeli. Sama še posebej eh, podpiram mikrofinanciranje. Zagotovili bomo do 25 tisoč evrov za tiste, ki so brez službe, ki imajo težave pri dostopu do kreditov. Ta posojila polpovratna ali nepovratna sredstva bodo še posebej premagala mladim podjetnikom, ki vzpostavljajo svoje podjetje. Od leta 2010 naprej je že več kot 6000 podjetnikov dobilo posojila v višini približno 50 milijonov evrov v sklopu uh, instrumenta za mikrofinanciranje Progres. Podpiram ta program in že takrat sem eh, sodelovala v trialogih. Vesela sem, da sem lahko ponovno predstavila svojo skupino v tem programu. Irska, moja država, ima dostop do mikrofinanciranja. Ena od 15 držav je, ki imajo dostop. Dostop do kreditov je zelo velika težava za mladež in vse ostale. Banke ne želijo eh, prevzeti tveganja nase, eh, ko sodelujejo s podjetniki. Mislim, da bomo s tem zagotavljali eh, večjo samozaposljivost in eh, boljše delo eh, podjetnikov, ki bodo imeli lažji dostop do kreditov. Irski podjetniki bodo pozdravili ta sklad in upam, da bodo vse države članice imeli dostop do tega sklada. Veseli me, da je Eures dobro usmerjen v mobilnost in da bodo države članice poskušali zagotoviti eh, enoten pristop. Komisija in države članice bodo spremljale mobilnost in tokove, zato da bi se izognili negativnim učinkom. Hvala. Hvala lepa, gospod Šreter. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Parlament je v težkih okoliščinah uspel izpogajati dober kompromis. Zeleni bomo to podprli. Veselim se še posebej da bomo ohranili spodbude Euresa za obmejne regije. Uspelo nam je zaradi parlamenta. 18 odstotkov od 920 milijonov evrov bo namenjenih obmejnim območjem. Tako bodo lahko regije nadaljevale z delom za naslednjih sedem let. Tudi nova čezmejna partnerstva bodo mogoča. Mislim, da je to dobra novica. Tako za obmejna partnerstva EURES in tudi za tiste, ki prihajajo meje. Komisija si je absurdno predstavljala, da bodo obmejna partnerstva financirali z socialnim skladom. Evropski parlament je bil proti. To bi bilo konec obmejnih partnerstv. Nacionalne prednostne naloge so zelo različne in ESF spada pod nacionalne prednostne naloge oziroma se črpa po nacionalnih pravilih, zato bi bilo zelo težko izvajati te projekte. Obmejne regije pa vključujejo zelo veliko mobilnih delavcev. Živijo v eni državi in delajo v drugi državi. Želijo imeti informacije o svojih pravicah, želijo vedeti, kako lahko izkoristijo socialne sisteme, želijo vedeti, kaj se dogaja na tem področju. To je evropsko vprašanje, zato ga moramo urejati na evropski ravni. In še nekaj, in sicer v zvezi z instrumentom za mikrofinanciranje. Tudi tukaj je parlament uspel doseči svoje, jasno je povedal, da so mikrokrediti na voljo tudi posameznikom, in socialnim podjetjem, ki drugače nimajo dostopa do financiranja. Ti, kredit, ti krediti so omejeni v obsegu in uporabljajo se samo za pilotne projekte. Zato tukaj pozivam vse države članice, da tudi v svojih programih socialnega sklada zagotovijo sredstva za mikrokredite, zato da bi dopolnili te ukrepe. Tisti ljudje, ki drugače nimajo dostopa do kreditov za vstop na trg, bomo sedaj zagotovili te kredite, s tem bodo lahko zagotovili svoj obstoj in našli pot iz brezposelnosti. To je dober program, to bi lahko bil uspešen program in uh, mislim, da je parlament z pristojnostjo soodločanja res zagotovil veliko dodano vrednost. Hvala lepa. Gospa van der Kamen je naslednja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nizozemci vsak dan vidijo posledice slabih evropskih politik. To je jama brez dna nihče ni odgovoren. Komisija pripravlja nore predloge in na to jih preprosto kopira uh, v druge predloge, vse pa izhaja iz nekakšnih teoretičnih knjig. Mislim, da bi morali biti bolj previdni pri opredeljevanju politik. Moja stranka PVV meni, da bi morali nacionalni parlamenti definirati te prednostne naloge, ne pa da odpiramo vrata indoktrinaciji strani bruselskih birokratov. PVV verjame, da so takšni socialni eksperimenti eh, grozni. Mislim, da bi morali popolno, preprosto obrniti novo stran, eh, poslati bi morali vse v države članice, takšnih sredstev ne bi smeli več eh, uporabljati za takšne stvari. Hvala, gospod Bašto Šregina. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čestitam poročevalki za odlično upravljeno delo. Pozdravljam pa tudi izjavo komisarja. Videli smo, kakšne so posledice krize za področje zaposlovanja. Imamo uh, socialne situacije, uh, ki se po državah članicah izjemno razlikujejo. Nekatere države članice pa vplivajo na druge države članice, kar pomeni, da moramo koordinirati naše delovanje tako na ravni unije, kot tudi na ravni držav članic. Ne glede na to, če govorimo o eh, brezposelnosti ali revščini. Govorimo tudi o pogojih dela. Govora je o eh, socialnih ciljih znotraj načrta 2020. Vzpostaviti moramo eh, nove politike za zaposlovanje, za socialno vključevanje. Imamo EURES in pa Evropski instrument za mikrofinanciranje. Paziti moramo države, ki jih je prizadela brezposelnost, še posebej med mladimi, so v velikih težavah. To so resne zadeve. Program za zaposlovanje in socialno eh, vključevanje bi moral privesti k več delovnim mestom, eh, spodbujati bi morali takšne pozitivne stvari. Hvala, gospod Edite Strela. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Začela bi rada tako, da bi se zahvalila gospe Štajnruk za dobro upravljeno delo. Hvala, da ste podpirali predlog odbora. To je bistvena komponenta eh, socialne in zaposlovalne politike. Upoštevati moramo nove delovne modele, ki obstajajo. Ne smemo pozabiti na usklajevanju eh, dela in družinskega življenja, tako za moške kot tudi za ženske. Vse je odvisno od ustreznih podpornih struktur za družinsko življenje. Potrebujemo dobre podporne sisteme za matere, za očete. To pa moramo na to dopolniti s pomočjo dostopa do mikrofinanciranja. Doseči moramo cilj 25. 70 odstotkov žensk v eh, strategiji Evropa 2020. Hvala, gospod Esaja. Hvala, komisar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. V odboru smo eh, s pomočjo gospe poročevalke upravili zelo dobro delo. Imamo nove pristojnosti, pripravljeni moramo tudi biti tudi na mobilnost le dva odstotka evropejcev zaenkrat živi oziroma dela v druge države članici. Gospodarska kriza in tehnični razlogi, eh, globalizacija, eh, demografsko staranje, večja energetska učinkovitost in tako dalje, vse to olajšuje hitre spremembe. Ravno zaradi tega moramo prilagoditi našo politiko povsod vlada brezposelnost. Zagotoviti moramo zaposlovanje, zagotoviti moramo konkurenčnost in eh, trajnost naših politik. Zato potrebujemo kompetentne osebe, potrebujemo inovacije. Nikomu ne smemo zapreti vrat. Ta program, ki združuje tri programe, bo omogočil, da se bomo lahko bolje zoprstavili izzivom, ki so pred nami. Mislim, da je izjemno eh, pomembno dobro razviti eh, omrežje EURES s pomočjo pilotnega projekta, ki je v teku. Eh, temu programu se je reklo eh, EURES za zaposlovanje. Gre za delo mladih v tujini. Upam, da bomo še naprej poskrbeli za dober razvoj. Hvala, gospod Kostelo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada pridružila zahvali poročavki. Ta program združuje tri obstoječe programe in jih nadgrajuje. Podpirali bomo eh, sodelovanje s socialnimi partnerji, socialno vključevanje enake možnosti. Dostop do mikrofinanciranja je odličen, omogočamo posojila do 25 tisoč eh, evrov. Tudi na Irskem smo ga do dobra uporabljali. Euros bo bolje povezal tiste, ki iščejo delovna mesta in zaposlovalce. 4,9 milijona delovnih mest je bilo na portalu Eurosa danes popovdan. Skrbi me eh, masovna, masovno priseljevanje na Irskem. Ampak vseeno menim, da če mladi želijo potovati, morajo imeti dostop do dobrih informacij, do kakovostnih delovnih mest. Euro, Euros prispeva k temu. Čestitam poročevalki za dosežke, ki jih je zagotovila. 20 odstotkov 500 milijonov, ki smo jih dodelili eh, te komponenti eh, moramo uporabljati za eh, mlade, dostopati morajo do mikrofinanciranja. Spodbujati moramo rast delovnih mest in eh, vključujoče socialne politike. Hvala lepa. V okviru postopka pritegnite pozornost predsedujočega. Nihče ni zaprosil za besedo. Predtem pa še seveda gospod Havec. Hvala, gospod predsedujoči. Socialna gospodarstva še vedno uh, rastejo. Imamo 700 tisoč uh, socialnih podjetij v moji državi, v Združenem kraljestvu. Uh, podpiramo lokalne proizvajalce hrane, v Bertvoršeru naprimer uh, nudimo zaposlitev tistim najbolj ogroženim pri izvajanju tega programa prosim komisijo, da eh, zagotovi ustrezno zaščito socialnih podjetij. Zagotoviti moramo dostop do uh, mikrofinanciranja. Majhna podjetja so v opadu. Pomagati moramo tudi tistim, eh, ki so invalidi v angleščini eh, temu programu pravimo easy, ampak ni preprost, ni easy. Ja, za... Hvala lepa, gospod Andor. And, uh, and members, um, uh, first of all, I would like to thank. Hvala lepa. Najprej se želim vsem zahvaliti za podporo, ki ste jo izrazili temu novemu finančnemu instrumentu. Še enkrat se želim zahvaliti gospe Steindruck. Veliko je vplivala na razvoj predloga, pozorna je bila na vse podrobnosti, ki so zelo pomembne. Slišali smo tudi, da je instrument na koncu nekoliko manjši, kot eh, je bil izvirni predlog, ampak Če bomo zagotovili, da bo program kakovosten, lahko poskrbimo za dejanske spremembe. S pomočjo tega programa bi lahko izpolnili cilje programa Strategija za Evropo 2020, ampak samo, če bomo naloge vzeli resno. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, vključovanje v trg zmanjševanja brezposlenosti mladih, socialno eksperimentiranje, socialne inovacije in tako naprej. Vse to lahko ima zelo pomembno vlogo in tudi že ima pomembno vlogo. Pomembno je tudi z vidika zaposlovanja in boja proti revščini. Mobilnost je prav tako pomemben element. Evropski trg dela bo zelo drugačen z vidika mobilnosti delavcev čez pet ali deset let. EURES moramo okrepiti, biti mora bolj informativen. Zato predlagamo tudi dodatne predloge za krepitev EURES-a. Upam, da jih boste dobili čim prej. Zelo sem vesel, da ste podprli mikrofinanciranje. Gospa Harkin, gospa Kostelo z Irske sta podprli ta predlog, ampak tudi socialna podjetja in socialno podjetništvo v Združenem kraljestvu so zelo pomembni. Ustrajal sem, da Evropska unija potrebuje mehanizem podpore za mikrofinanciranje, to se bo zgodilo tudi v naslednjem finančnem obdobju. Res je, vsaka država članica ne izkorišča instrumenta za mikrofinanciranje v okviru EURES-a, zato tiste države članice, ki instrumenta še ne koristijo, pozivam, da razmislijo o tem, da bi morda črpala sredstva kajti s tem bi lahko zagotovili sredstva tudi iz Evropskega investicijskega sklada. V zadnjih dveh, treh letih smo videli mnogo dobrih primerov, ki bi jih lahko uporabili kot zgled. Sprožitev programa EASY bo nekaj odgovornosti preložila na komisijo in na generalni direktorat in pri izvajanju instrumenta upam, da bomo lahko računali na vašo podporo in na vaše sodelovanje. Hvala. Ja, hvala lepa. Razpravo bo sklenila poročevalka Juta Steinruck. Hvala lepa vsem govornikom, hvala lepa tudi kritikom. Želela bi si, da bi kritiki sodelovali pri pripravi tega programa, zato da bi lahko upoštevali tiste stvari, ki so blizu srca vašim državljanem. Govorimo o brezposobnosti. Pomagati želimo tudi mladim, zato da bi našli delovno mesto. Gospod komisar, prav imate. Cilj smo dosegli, čeprav bi si želela več finančnih sredstev, ampak to ni v naših rokah. Z instrumentom EASY bomo lahko korak bliže socialni Evropi, zahvaljujem pa se tudi za široko podporo. Hvala lepa. Ja, Hvala vam. Razprave je konec. Glasovali bomo jutri ob 12. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za vprašanje za ustni odgovor z razpravo na temo krepitev socialne razsežnosti Evropske